meine Damen und Herren, sehr herzlich zur Naj vas pozdravim na današnji seji. Poskrbeti moramo, da bomo končali do 21. ker je lep pomladanski večer. Ali ima kdo kako govor na dnevni red? Očitno ne. Kot običajno, predsednik nima nobenih najav. Ali je kdo mnenja, da je kaj narobe z zapisniki? Tu so zapisniki, ki imajo zgodovinsko vrednost. Zadnji je z 19. oktobra. Ich, äh frau sekretariatsleiterin. Gospa vodja sekretarijata, morda bi lahko to nekoliko bolj sveže sprejemali. No, toliko, kar zadeva eh, zapisnike. Če bi, na primer, še nekaj mesecev počakali, bi lahko zapisnik 22. septembra sprejemali z enoletno zamudo. Tako. Zdaj pa sledi poročilo na, v prihodnost usmerjena inovativna strategija za trgovino in naložbe. Ponosni smo, da jo imamo, zlasti, ker je usmerjena v prihodnost. <laughs> Ali ima poročevalec morda še kako pripombo? Očitno ne. Potem pa lahko, kaj gremo na glasovanje. Kompromis ena, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Kompromis dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis tri za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 14 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen drugi del, kot dodatek kompromisu tri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. No, to je bilo pa res tako jasno. Kompromis štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis pet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa gremo na predlog spremembe 39. V dveh delih. Prvi del smo že opravili, drugi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Zdaj pa gremo naprej na kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 13, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 59, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 14, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Kdo je za celo umetniško delo, glasujemo elektronsko. Plus 1. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Šestinštirideset glasov za, trije proti, sedem vzdržanih, poročilo je sprejeto. Čestitke. S tem smo se nekoliko približali cilju. Zdaj pa gremo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer izvajanje priporočil parlamenta iz leta 2010 o socialnih in okoljskih standardih, človekovih pravicah in odgovornosti podjetij. Poročevalka je gospa Kristo Trovol, je z nami, je ni, iz razumljivih razlogov. No, ne vem, če vsi veste. Eh, gospa Kristat Rovol je v zadnjih dneh izgubila moža, umrl je namreč. Dobro, kompromis štiri, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, kompromis pet za, proti, vzdržani. Sprejeto. sledi kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 31, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 55, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. 56, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 11, kdo je za? No, mislim, da je bilo zelo jasno. Apšivski šlos. Glasujemo o predlogu 56. Konec glasovanja. Tesno zavrnjeno. Zdaj pa gremo na kompromise 11. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejet. Predlog 57, kdo je za, proti, zdržani. To pa moramo preveriti. Predlog spremembe 57. Konec glasovanja. 34 proti 2 sprejeto. Pri 20 vzdržanih. Predlog spremembe 59 za, proti, vzdržani sprejet. 62 kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen. 64 kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 1 kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen. Kompromis 1 kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 2 kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen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 proti, vzdržani, sprijet. Predlog spremembe 17, to je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 19, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Elektronsko glasujemo o celotnem osnutku mnenja. Ich habe mit Ja gestimmt. Mit 45. 45 glasovi, Charles Cezari proti. S 45 glasovi za je poročilo sprejeto čestitke poročevalki za odsotnosti. Smo s tem zaključili z glasovanjem. Zdaj pa sledi skupna razprava o Turkmenistanu. Tu imamo tri poročila. Prvo poročilo gospe Manesku, ki tudi prva dobi besedo kot naša poročevalka. Ramona. Ramona. Najlepša hvala predsedujoči. Veseli me, da imamo to priložnost, da govorimo o tem dosjeju, ki je zelo kontroverzen. In upam, da bomo tokrat zazeli bolj pozitiven pristop tudi spričo geopolitičnih razmer. No, o tem dosjeju se pravzaprav govori že od leta 1998, tako da stvari tečejo že dolgo in morda nam bo letos uspelo to zaključiti z ratifikacijo Evropskega parlamenta, kajti vse države pravzaprav so. Eh, sporozum že ratificirale. Besedilo, ki sem ga predlagala kot eh, spremljajočo resolucijo, ki eh, naj bi pospremila ta sporozum, torej to besedilo ni dolgo, tudi zato, ker eh, je s postopki dolžina omejena, ampak eh, ne samo sama, ampak tudi kolegi bodo verjetno uložili predloge sprememb. Mislim, da je ta resolucija pomembna, zlasti, ker govori o okoličinah ratifikacije sporazuma. Gre za sporozum, ki je pomemben instrument za Evropski parlament in ne le Evropski parlament, ampak eh, tudi za komisijo in službo za zunanje delovanje. In kot parlament lahko izkoristimo ta, eh, to možnost, da nadzorujemo izvajanje sporozuma v Turkmenistanu in da zahtevamo podrobne podatke in poročila. V zvezi s tem dosjem sem organizirala vrsto sestankov, zelo tesno sem sodelovala z nevladnimi organizacijami, ki so zelo zahrbljene, zlasti kar zadeva položaj človekovih pravic v Turkmenistanu. Večkrat smo se torej sestali in eh, bili so mi v veliko pomoč, zagotovili so nam koristne informacije, koristne dokumente. Ravno tako sem dobro sodelovala in eh, bi se zahvalila predstavnikom službe za zunanje delovanje in posebnemu predstavniku za Srednjo Azijo, gospodu Burjanu. Vse njihove izkušnje so eh, bile koristne in pomembne ne samo za me, ampak tudi za nas kot poslance, zato da smo si ustvarili jasno in ažurno sliko. Kar zadeva eh, ta partnerski sporozum, eh, za katerega v resoluciji priporočam, da ga Evropski parlament ratificira. Torej, glede tega sporozuma bi izpostavila pet vidikov, eh, ki naj jih nakratko opišem. Najpomembnejša je situacija človekovih pravic v državi in pa nacionalni akcijski načrt, ki ga je Turkmenistan sprejel. Zagotoviti moramo, da bo ta akcijski načrt vseboval določbe o mehanizmih za spremljanje, ter da bodo pristojna ministrstva tudi pravno odgovorna za izvajanje teh določb, kot so opredeljene v nacionalnem načrtu. Ravno tako menim, da tu potrebujemo pristop, ki bo prilagojen dejanski realnosti v Turkmenistanu ne moremo zauzeti neke splošne strategije, zato zelo pozdravljam novo strategijo za Srednjo Azijo, ki specifično opredeljuje, da je potrebno vse strategije prilagoditi specifiki posameznih držav. To je nekaj novega in eh, mislim, da bo eh, vse to koristno tudi za Turkmenistan. Gre za zelo specifično državo, ki se sooča s specifičnimi težavami, zlasti na področju človekovih pravic. In menim, da se moramo osredotočiti zlasti na izobraževanje, na izobraževalne projekte, zato da bomo lahko ustvarili pogoje za dobro partnerstvo s Turkmenistanom. Prav tako se bomo učili svojih napak kar zadeva druge države iz vzhodnega sosedstva, naprimer. Predvsem upamo, da e, s pomočjo teh izkušenj ne bomo ponavljali napak, ki so se pojavljale v preteklosti. Želim tudi omeniti, da je dobro, da obstaja nacionalni akcijski načrt za človekove pravice. E, gre za načrt, ki ga je vzpostavila turkmenska vlada Potrebujemo pa lasten instrument za spremljanje izvajanja in partnerski sporazum nam daje ustrezen okvir, da bomo lahko zagotovili spremljanje izvajanja, eh, kajti eh, gre tu za zelo pozitiven korak, eh, ki ga pozdravljamo, torej nacionalni akcijski načrt. Gre za načrt, ki ga je kot omenjeno sprejela vlada vendar pa ni zavezujoč, kolikor eh, smo mi seznanjeni. Če torej želimo uvesti kako pogojevanje, če želimo izvajati pritisk na vlado, da zagotovimo izvajanje reform človekovih pravic, potem potrebujemo nek lasten evropski instrument na tem področju in eh, tudi partnerski sporazum eh, lahko igra pomembno vlogo v tem kontekstu. Drugi vidik, ki bi ga omenila, je strateška vloga Turkmenistana kot neutralne države z vidika regionalne stabilnosti. Gre za zelo pomemben vidik, ki ga ne smemo spregledati in članstvo Turkmenistana v številnih organizacijah. Eh, pravzaprav je priznanje njihovim mednarodnim prizadevanjem, da bi prispevali k globalnemu razvoju. Turkmenistan eh, bo k malu izbiral svoje zaveznike in eh, država, ki se ne želi preveč spremeniti, si hitro izbere tiste zaveznike, ki ne postavljajo nobenih pogojev. Tako da je dobro, da zagotovimo, da eh, ostajamo v tesnem stiku in da se zavedamo, da je zdaj morda neko okno priložnosti za Evropo, da zelo jasno pokaže svojo predanost, svoj angažma za partnerstvo s Turkmenistanom. Seveda z vsemi pogoji, ki odražajo naše vrednote in naše zahteve v kontekstu partnerstva. Tretja točka civilna družba, predstavniki civilne družbe, ki delujejo v Turkmenistanu in ki prijemajo našo pomoč za svoje dejavnosti in razvoj. Eh, tudi to je pomemben vidik, ki ga ne smemo pozabiti. Obstaja vrsta registriranih združenj, ki so bila registrirana v letu 2014 in 2015. Njihove dejavnosti so v tem trenutku omejene na nekatera področja, naprimer pomoč eh, invalidom, migrantom, okoljske pravice, pravna služba za žrtve trgovine z ljudmi, okrepitev zmogljivosti organizacij civilne družbe. Tako da mislim, da je vredno razmisliti o tem, da bi s partnerstvom o sodelovanju, eh, ki naj bi ga ratificirali, lahko okrepili podporo tem organizacijam, lahko bi jih torej še naprej podpirali in jim pomagali pri rasti in razvoju. To ne velja samo za eh, že omenjene organizacije, ampak je to dobro izhodišče, da v večji meri spodbudimo civilno družbo in aktiviste na področju človekovih pravic, da bodo imeli več možnosti delovanja v tej državi. Potem naslednji vidik, trenutni programi bilateralnega sodelovanja v Turkmenistanu. Trenutno služba za zunanje delovanje ima nekaj programov, ki tečejo v eh, Turkmenistanu in ti programi so zelo pomembni. S partnerskim sporozumom pa bomo lahko okrepili sodelovanje in razširili naš vpliv na področja, kot so izobraževanje, izgradnja zmogljivosti, zrasti upravnih zmogljivosti, eh, Eh, kajti v državi, kot je Turkmenistan, je to zelo pomembno za nas kot partnerje. In pa eh, zlasti komponenta človekovih pravic, eh, organizacij na področju človekovih pravic ter služb na tem področju, vse to je ključno. Sama sem prepričana, da so ti obstoječi projekti ključni, kajti uh, nudijo nam možnost, da iščemo rešitve za vprašanje človekovih pravic in prepričana sem, da bomo s porazumom samo okrepili sodelovanje, ki že poteka v okviru teh projektov. Potem pa je tu še nov osnutek ustave. Ta je bil že objavljen oziroma predlagan in omenila bi, da bi ta osnutek ustave eh, verjetno moral uh, pridobiti mnenje, uh, oziroma da bi bilo v zvezi s tem potrebno pridobiti mnenje Beneške komisije. To bi bilo zelo koristno in tudi sama bom vložila predlog spremembe v tem smislu. Mislim, da eh, s to ratifikacijo že predolgo odlašamo. In če želimo biti dejavni, če želimo res pomagati Turkmenistanu in takšnemu prebivalstvu, eh, če želimo izboljšati položaj človekovih pravic v tej državi, potem moramo biti tam prisotni. Če tam ne bomo prisotni, če zgolj določamo pogoje in eh, kar v neskončnost čakamo, da se bodo ti izpolnili ali da jih bo izpolnila vlada, je to posebno nerealistično. In eh, to ni način, kako bi dejansko pomagali ljudem. Če jim torej želimo pomagati, moramo biti tam prisotni eh, in eh, izkoriščati vse instrumente, ki jih prinaša ta sporazum. V osnutku resolucije sem zahtevala tudi torej polno delegacijo v Turkmenistanu. To mislim, da bi okrepilo našo zastopanost v Turkmenistanu. Uh, In mislim, da bo to tudi pomemben znak naše uh, angažiranosti in naše podpore Turkmenistanu kot partnerju v tej regiji. Upam, da bomo še naprej dobro in tesno sodelovali s kolegi, s pročevalci v senci in uh, pozdravljam vse predloge sprememb. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Predlagam, da sedaj govorimo o zadevi oziroma o točkah 6, 7 in 8 v skupni razpravi. Zato najprej dajem besedo gospodu Burjanu, posebnemu predstavniku Evropske unije za Srednjo Azijo. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči oziroma gospod predsednik. Hvaležen sem za hvaležnost eh, za priložnost, da se lahko pogovorim s, eh, s poslanci Evropskega parlamenta glede tega sporazuma s Turkmenistanom in da se lahko z vami pogovorim o tem, kaj se dogaja v državi. Marsikaj pomembnega je poročevalka gospa Manisko že izpostavila in tako bom jaz sam lahko precej kratek. Eh, dovolite, da delim osebne izkušnje z mojih obiskov v Turkmenistanu. Eh, obiskal sem ga že trikrat, odkar sem bil imenovan za posebnega predstavnika Evropske unije za Srednjo Azijo in eh, lahko sem sodeloval z vodstvom Turkmenistana v dialogu glede o temah v medsebojnem interesu. Dovolite, da izpostavim, da sem v zadnjem obdobju zabeležil če dalje večji interes uh, vodstva v Turkmenistanu, da bi okrepili sodelovanje z Evropsko unijo, vključno s področji, kjer prej turkmensko vodstvo pravzaprav ni želelo sodelovati z Evropsko unijo. Menim, da je to vsekakor pozitiven signal. Uh, postopnega odpiranja turkmenske družbe in tudi nekaterih reform, ki so se začele izvajati v drugem mandatu predsednika Berdi Muhamedava. Torej, veste, da je tam zelo zapletena mešanica podedovanih, pa tudi novih izzivov eh, in problemov. In tudi tukaj vidimo, da je tudi napredovanje reform in drugih sprememb predvsej počasne, tudi razmere na področju človekovih pravic niso celoti zadovoljive, ampak priznati pa moramo, da je predsednik Berdi Muhamedov sprejel več ukrepov, ki naj bi postopoma zavrnili oziroma preobrnili najbolj uničujoče politične odločitve pre, svojih predhodnikov. Poleg tega pa se želi, da bi Turkmenistan stopil na mednarodni odr in da bi odigral če dalje vlečo vlogo v regionalnih zadevah, še zlasti v um, Afganistanu, kjer je njihov prispovek, pris, prispevek k gradnji železniških, um, električnih in tudi drugih uh, obratov infrastrukture bistveno prispeval k stanju v državi. Ampak kljub temu moramo priznati, da je imela Evropska unija zgolj omejeno vzgonsko vlogo v Turkmenistanu. Uh, Zaradi gospodarstva pa mora sedaj uh, turkmensko vodstvo iskati več raznolikosti, uh, kajti trenutno gospodarstvo je v celoti odvisno od izvozov, izvoza nafte in plina. Kot je omenila poročevalka, menim, da imamo tukaj več dejavnosti oziroma priložnosti, da smo bolj dejavni. Turkmensko vodstvo gleda na Evropsko unijo kot na dobrodošlega in zanesljivega partnerja pri izboljšavi izobraževalnega sistema, večanja privlačnosti za investicije in tudi za upeljavo novih tehnologij v tej državi. In uh, Turkmenistan vidi na uh, Evropsko unijo kot um, na silo, ki pravzaprav predstavlja um, protivtež za Rusijo in Kitajsko, katerih vpliv v tej regiji se veča. Tako da mislim, da imamo sedaj res priložnost, da okrepimo sodelovanje s Tukmenistanom in morali bi igrati bolj dejavno vlogo pri sodelovanju s to državo, seveda na podlagi vse splošno sprejetih načel in eh, pravic. Med obiski sem se veliko posvečal tudi vprašanjem človekovih pravic in turkmenska stran ključ, ključno z namestnikom zunanjega um, ministrstva zunanjih zadev gospodom Medeva uh, Uh, sva večkrat govorila o teh temah in to zelo okrito. Seveda se glede vsega nisva strinjala, vendar pa sem, sem eh, lahko opazil, če dalje večjo pripravljenost, prizna, da bi priznali, da obstaja več težav z vidika človekovih pravic v državi, ki jih je treba obravnavati. In mislim, da je to zelo pomemben trenutek. Če torej priznate, da neka težava obstaja, potem vam lahko partneri pomagajo pri iskanju rešitev za te težave. Prav tako pomembno pa je, da ne zanikajo več, da te težave obstajajo. To naprimer se kaže tudi v nacionalnem akcijskem načrtu za človekove pravice, ki ga je omenila tudi gospa Manesku. Ta temelji na priporočilih iz eh, vsesplošnega rednega pregleda naša stran pa je vedno izpostavljala, kako pomembno je vzpostaviti ustrezen mehanizem spremljanja za izvajanje tega. Hkrati pa sem svetoval, da bi se vključil tudi Svet Evrope in Beneško komisijo v proces reforme ustave, ki se je nedavno začel. Odzivi so bili dokaj pozitivni, tako da se mi zdi, da je tudi to dobra podlaga za naše če dalje večje sodelovanje. Seveda pa nočem tukaj predsednjevati teh prvih korakov in celoti se strinjam s tem, kar je zapisano v osnutku poročila. Evropskega parlamenta glede strategije za osrednjo Azijo. Namreč, da bi morali oceniti napredek na podlagi resničnih praktičnih rezultatov, ne pa na podlagi zakonodaje in uh, ostalega. Ampak mislim, da vsekako na teh prvih korakih lahko gradimo in sporazum o sodelovanju in partnerstvu lahko predstavlja trdno pravno podlago za bolj sistematični in produktiven angažma z Turkmenistanom prav tako mislim in tukaj v celoti stri, uh, podpira to, kar je povedala gospa Manesko, da tega sporazuma ne smemo videti kot nagrado za Turkmenistan. Pravzaprav je prav obratno. Močnejši okvir za sodelovanje je to in bo dodatno promoviral evropska načela in vrednote. Med drugim bo to postal zelo pomembna referenčna točka, kajti obe strani sta se zavezale k konkretnim obveznostim in določbam. In ne, na vse zadnje bo s tem lahko vzpostavljen tudi inti, bolj intenziven dialog glede vseh vprašanj, vključno s sodelovanjem na področju človekovih pravic, pa tudi vključno z vzpostavitvijo uh, parlamentarnega odbora za sodelovanje. Brez to vrstnega sporazuma, in to je zadnje, kar želim reči, in če imamo samo en sestanek eh, na leto, bo veliko težje uh, Eh, tukaj podpreti Turkmenistan eh, učinkovito in eh, sodelovati tudi z morbitnimi akterji, ki spodbujajo spremembe, kot so civilna družba in uradniki na srednji ravni. In v zadnjih sestankih sem slišal od njih, da pričakujejo našo veliko večjo angažiranost in krepklejše, bolj krepko sodelovanje s Turkmenistanom kar pa seveda ta sporazum zdaj omogoča. Torej, to so te stvari, ki sem jih želel izpostaviti, seveda pa bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanje ali pa se odzval na vaše komentarje, če bi kakšne imeli. Hvala lepa, gospod Burjan. Dajem besedo gospodu Predi. Najlepša hvala. Najprej bi želel pozdraviti poročilo gospe Manesku v zvezi z ratifikacijo sporazuma s Turkmenistanom. Menim, da je prišel čas, da Unija ukrepi svojo vlogo v Srednji Aziji. Glede tega mislim, da se že z, z edin, smo se že zedinili, to je bilo odraženo tudi v sklepih sveta, pa tudi v poročilu o izvajanju strategije Evropska unija eh, Srednja Azija, o kateri bomo glasovali ta teden. No, marsikaj je že bilo povedanega, omenili so to kolegi, tudi gospod Budjan. E, Turkmenistan in spoštovanje človekovih pravic je nekaj, kar se bo moralo še precej razviti. Svoboda izražanja je pogosto omejena, civilna družba je skoraj neobstoječa, organizacija volitev e, je precej daleč od standardov na tem področju. Ampak vendarle, če želimo okrepiti eh, spoštovanje človekovih eh, pravic v tej regiji, moramo delati na tom področju in zato podpiram predlog, da bi spostavili delegacijo Evropske unije v Turkmenistanu, kar bi nam pomagalo, da bi bolje razumeli tamkajšno realnost. Poleg tega pa bi tudi pokazali svojo podporo demokraciji in eh, pravni državi. Eh, Potem je tu še eh, odbor, ki ga pod, pred, predvideva eh, sporozum, tudi to bo okrepilo naše eh, delovanje v tej državi. Kar pa zadeva mehanizem nadzora, ki upam, da bo vključeval tudi Evropski parlament, tega moramo razviti v sodelovanju s Turkmenistanom. Ključno eh, z vsem z vsemi tistimi, ki sodelujejo pri izvajanju 22. člena sporazuma, ki mu parlament pripisuje velik pomen. Hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa tudi gospe eh, Manesku eh, in gospodu Burjenu. Tukaj nimam še posebno jasnega stališča, ampak vsekakor se zastavljajo vprašanje pri tem poročilu, namreč vprašanje, na katere moramo najti odgovore. Kot prvo, eh, sklenili smo, da oziroma lahko se eh, odločimo, da bomo odložili ta sporazum in če bomo zdaj rekli, da bomo zdaj s tem nadaljevali, bomo morali eh, razumeti, kaj smo dosegli z prejšnjo preložitvijo, kaj je danes boljše, kot je bilo takrat ali pa ni nič boljše. Mislim, da moramo tukaj imeti iskreno oceno tega. Uh, Um, mislim, da nihče v tem odboru res ne verjame, da ne bi sodelovali z državami, kot je Turkmenistan. Ampak obstaja tudi memorandum o soglasju med Evropsko unijo in Turkmenistanom. In mislim, da moramo razumeti tako danes in tudi kasneje, ko bomo glasovali o tem poročilu, kaj lahko dosežemo skupaj s tem sporazumom o partnerstvu in sodelovanju, kar česar ne moremo, česar ne moremo um, doseči z memorandum o, o soglasju. Tretjič, ko gospa Manesko govori o napakah v vzhodnem uh, partnerstvu, v vzhodni soseščini, govori nekoliko olepšeno, ampak vemo zakaj. Ampak vsekakor je pa res, da obstaja tukaj paralele z drugimi državami v tej regiji in moramo biti zelo previdni, ko govorimo in dajemo izjave o Turkmenistanu, ki bi jih morda lahko obžalovalo potem v kontekstu z drugimi državami. Tako da morda se lahko kje druge, tudi izven tega sestanka, pogovorimo o tem, kako uh, in kaj. Uh, In vsekakor obstaja tukaj določen uh, sum, da zaradi evropskega oziroma eh, energetskega sodelovanja želimo tukaj zatisniti eno oko glede uh, nespoštovanja človekovih pravic. Mislim, da je situacija tukaj zelo slaba in mislim, da moramo povedati jasno in glasno, da je bilo veliko prisilnih izginoten, uh, izgin, uh, izginjen. Veliko ljudem je bilo prepovedano potovati uh, v tujino, evropski uradniki niso smeli vstopiti v državo, uh, tudi mednarodne organizacije in neodvisne organizacije niso bile dovoljene, pa tudi fizično so bili uničeni sateliti za to, da določeni mediji niso mogli poročati in odajati. To je vsekakor treba tudi omeniti in treba je povedati, da nikakor nas ne bo to vrstni sporazum utišal pri tem, da ne bi izpostavljali teh kršitev človekovih pravic. Vem, kar pravi gospa Manesko, da uh, je treba podpreti civilno družbo. Če to lahko storimo v tem okviru in če lahko omogočimo, da bodo registrirane uh, organizacije za človekove pravice, potem bi to vsekakor bila bistvena sprememba. Če je to nekaj, kar želi, pač kar ona pravi in če to dejansko lahko dosežemo, potem vsekakor bo gospa Manesko imela mojo podporo. Uh, Kar zadeva delegacije, prijatelj oziroma prijatelji skupine ELS, pogosto govorijo z nami o tem, da imamo če dalje več delegacij po svetu in vem, kje smo jih nedavno vzpostavljali, ampak vsekakor obstaja tukaj vprašanje virov in prioritet. Kak gotovo nam lahko kdo reče, da če želimo vse te delegacije imeti, da potem moramo najti tudi ustrezna proračunska sredstva za to. Obstaja tudi, obstaja tudi druge države po svetu, kjer bi morala biti Evropska unija bolj prisotna, ampak vsekakor mislim, da moramo imeti razpravo o tem, ne le da samo zahtevamo to vrstne delegacije, potem pa to vrstnih delegacij ne opremimo z finančnimi sredstvi, da bi lahko dejansko izvajali svojo nalogo. Tako da mislim, da je to nekaj, kar, kar tule mečem kolegu iz ALS-a gospod Burjan pravi in posem prav ima, da moramo to upoštevati in o tem razpravljati tudi v smislu energetskega sodelovanja. Vsekakor je to regija, za katero smo zelo zainteresirani in pozdravljamo tudi sodelovanje med parlamentom in njegovim uradom v prihodnjem delu. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Mečelis. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod Burjan, da ste prišli sem, da ste zmenjali svoje mnenje in hvala tudi poročevalki Manesko. Veliko dela je bilo vloženega v to poročilo. Vendarle pa bi želel okrepiti to, kar je pravkar povedal gospod Howitt. Predvsej veliko skrbi imamo, ki jih vsega ne lajšajo dejstva, da vemo eh, za določene stvari, prav tako so zapisane v poročilu in tako naprej. Seveda razumem, da obstaja nagnjenost strani eh, turkmenistanskega vodstva, da se bolj eh, močno obrne proti Evropske unije. Moja skrpa je strateška. Gospod Burjan, rekli ste, da imamo tukaj omejen vzvod v Turkmenistanu pravzaprav spoh nisem celoti prepričan, da je naš vzvod takšen, da bi se po ratifikaciji tega sporazuma lahko povečal. Seveda je to odprto vprašanje, ne vem ničesar prejudicirati, ampak uh, obstajata vsekakor dve. Uh, Eh, možnosti, kako se to sodelovanje lahko razvija. Ta sporazum postavlja okvir za razpravo o človekih pravic in za eh, vzpostavitev dialoga s turkmenskimi oblastmi, ampak to vrstni okviri in to vrstne ustanove seveda eh, predpostavljajo, da bosta sodelovali obe strani. Samo prisotnost teh ustanov in teh eh, programov še ne jamči ni česar, da bi kdorkoli to na terenu imal resno. Določen sum imam, glede tega, ali bi turkmenska vlada ne bila bolj zainteresirana za to, da se ta sporozum ratificira, kot pa da se vzpostavljajo te ustanove. Uh, na tak način, da bi dejansko predstavljale delujoč institucionalni okvir. Tako da upam, da boste lahko komentirali to, kaj ti zelo bi pozdravil vaše videnje, kaj ti trenutno vidimo, da je bilanca predvsem mrka, tudi znotraj osrednje Azije ta država vsekakor ne prednjači na področju človekovih pravic. Pravzaprav določeno besedišče v poročilu samem uh, je kontradiktorno v tem smislu. V sedmem odstavku uh, omenjamo um, plašne re, uh, politične reforme, ki jih potem jemljemo kot spodbuden znak. Pri kateremkoli drugem uh, poročilu uh, ne bi uh, rad uh, podprl poročila, kjer bi rekli, da so plahe reforme spodbuden znak. Prav tako potem uh, ob, jemljemo na znanje nekoliko boljše stanje na področju um, ravnanja z zaporniki, ampak po drugi strani pa pišemo, da ne vemo, koliko je političnih zapornikov, ne kako jim gre, kakšen je njihov status, ne vemo, koliko jih je. Uh, že to. Skratka, obstajajo ta um, nesoglasja in če teh ne bomo odpravili, ne vem, ali bom lahko podprl z glasovanjem ratifikacijo te, tega sporazuma. Čeprav se seveda strinjam, uh, z vami, da moramo sodelovati s to regijo, da moramo bolj se pokazati, biti bolj prisotni v regiji Srednje Azije in v Turkmenistanu. Vendar pa nisem prepričan, da je ratifikacija tega sporazuma optimalna rešitev za to vrstno sodelovanje in angažiranost. Hvala. Naslednji je gospod Kukan. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Najprej nekaj besed o poročilu. Tudi jaz uh, sem hvaležen gospe Manesko, da je pripravila to poročilo. Je obsežno poročilo, obravnava vse pomembne točke, ne le na področju človekovih pravic, ampak tudi obravnava vladavino prava, trgovino, regionalno varnost in sodelovanje. Mislim, da je to vsekakor dobra podlaga za nadaljno razpravo. In kljub temu, kar smo slišali dostej v razpravi, bo na koncu mogoče pripraviti poročilo, ki bi ga lahko podprla velika večina poslancev Evropskega oziroma tega odbora. Kar zadeva veleposlanika Burjana, rad bi pozdravil njegovo delo v regiji. Mislim, da nam je vsem jasno, da bi moral biti glas Evropske unije v regiji Osrednje Azije enoten in mislim, da veleposlanik Burjan s tem, ko izpolnjuje svojo nalogo, pravzaprav skrbi prav za to. Ta razprav v, razprava v odboru um, poteka, ko se pogovarjamo tudi o izvajanju in pregledu uh, strategije Evropske unije za uh, Osrednjo Azijo na tem plenarnem zasedanju. Uh, v vlogi poročevalcev senci pozivam uh, poziv, da je treba okrepiti delegacijo v Aškabadu in v Turkmenistanu celoti in to čim prej. Seveda razumem logiko tega, kar je povedal gospod Mesarič. Kljub temu pa mislim, da se moramo te teme resnično lotevati zelo pragmatično. Saj ne menim, da bi z uh, odlašanjem in prelaganjem um, kakorkoli koristili svojemu sodelovanju s to regijo. Začetek veljave tega sporazuma z uh, Turkmenistanom bi lahko omogočil razvoj vseh potencijalov tukaj moramo biti realistični, ne da kujemo neke velike scheme in programe, ampak vsekakor mislim, da bi to vsekakor okrepilo in izpopolnilo dialog s to državo. Dve ali tri kratka vprašanja oziroma preprosto vprašanje za gospoda Burjana in gospod Manesko pa bi imel. Vemo, da je situacija v Turkmenistanu zaskrbljujoča. To je država, ki je uh, pravzaprav en najbolj zaprtih režimov na vsem svetu, ne le v Srednji Aziji. Vendar pa obstajajo znaki, da obstaja civilna družba. A bi lahko kaj več povedali o tem? Kar zadeva varnostno situacijo v regiji, kako učinkovito brani in nadzoruje Turkmenistan svoje meje. Bi lahko komentirali tukaj projekt BioCM, ki ga vodi Evropska unija v Turkmenistanu. In zdaj, ko se že pogovarjamo o razmerah v Turkmenistanu, bi imel še eno vprašanje, ki zadeva situacijo celotni regiji. Kako bi vi ocenili stanje regionalnega sodelovanja v tej regiji? Ali smo priča kakšnim večjim apetitom za medsebojno povezanost, morda vsaj na področju varnostnega uh, okolja. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod Bikini. Presidente, buonasera. Il, eh, e grazie anche... Najlepša hvala, gospod predsednik. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Zelo sem hvaležen kolegici Manesku za to poročilo. Odlično je opravila svoje delo in omenila veliko podrobnosti v njem. Vendar nečesa vseeno ne razumem. V čem je pomen ratifikacije tega sporazuma v sedanjem političnem trenutku? To je strateško pomembna država, drži tudi v našem razmerju do tretjih držav in zelo pomembno je tudi to, da je to muslimanska država. To je tudi odločilnega pomena. Pa vendar ne bi eh, radi eh, prepustili tega ozemlja potencijalnim skrajnežem, ki bi se morda lahko razvijali na tem območju. No, je pa res, kar pravijo nekateri, da je to avtoritarna država z eh, zelo hudimi kršitami človekovih pravic, zelo malo osebne svobode in mislim, da tu nismo opazili nekih večjih korakov ki izboljšavamo v zadnjem času. In stanje človekovih pravic je še vedno zelo zaskrbljujoče. Ker sem v imenu svoje skupine tu nastopal kot poročevalec v senci, eh, se bom potrudil tudi za določene predloge sprememb, ki naj bi se ukvarjali ravno s preomenjeno problematiko. Moramo se namreč izogniti uporabi dvojnih standardov. Nekatere države imajo po naših merilih določeno ekonomsko prednost, so pomembne za nas z tega vidika in jih štejemo za močne, krepke države, ki so tako pomembne, da smo pripravljeni nekoliko pripreti oči, kadar gre za druga kočiva vprašanja, samo zato, da ne bi bile plodna tla za razraščanje eh, gibanj skrajnežev. Vendar drži tudi to, da ne uporabljamo vedno enakih standardov. Eh, upoštevamo različne strateške vidike. Morali pa bi zagotoviti, da se bo Evropska unija z vsemi partnerji ukvarjala enako, uravnoteženo. In to bi morali zagotoviti tudi s tako razpravo. In upam, da bomo lahko oblikovali to ratifikacijo na zadovoljiv način. Hvala, gospod predsednik, samo na kratko. Soočamo se z dvema pristopoma prvi ima upraviti z demokracijo, drugi pa s strateškimi interesi Evropske unije. No, vse priznavamo, da obstajata dva pristopa, to je že neke vrste napredek. Imeli smo neko diplomacijo, ki bi lahko rekli diplomacija človekovih pravic in sedaj smo se premaknili drugam. Vendar včasih eh, je odvisno, v kaj se bolj usmerimo, kaj nas bolj zanima, bolj strateški interesi unije ali pa vprašanje človekovih pravic. In to je res eh, zelo pomembno, ali nas usmerjajo naši interesi ali njihovi. Ugotavljam, da imamo pogosto politiko dvojnih standardov in tukaj v tem poročilu vidimo vse to poštenost da se pošteno priznava, da imamo na eni strani problematiko eh, demokracije in na drugi strateške interese. No, po dveh letih eh, delovanja v tem parlamentu, k malu bo dve leti, ugotavljam, kakšna je situacija glede odnosov Evropske unije z zunanjim svetom. Glede samih intervencij, ukrepanja in vsega, kar je povezano s tem zunanjim delovanjem, se dejansko sprašujem, kakšen je pomen in sploh eh, korist našega početja, početja tega parlamenta in vseh naših politik eh, na tem področju. Ugotavljam, da naše politike niso koherentne, da so pogosto zelo neskladne. In eh, razumem tudi, zakaj prihaja do razlik do določene mere. Naprimer, če pogledamo priseljevanje beguncev v Nemčijo, naprimer, in dvojnost, do katere je prišlo v zvezi s tem. Ampak ne gre samo za to, gre za to, da nimamo prave strategije, da Unija nima prave usklajene politike in da gre tukaj za eh, različne strateške interese držav članic, da nam manjka globalna vizija, da nimamo nekega splošnega, skupnega evropskega pogleda na strategijo. In moram reči, da določene zadeve, ki so tu omenjene, sicer veljajo za Turkmenistan, vendar za tudi številna druga območja. In dokler tega ne bomo priznali jasno in glasno, ne bomo oblikovali skupne evropske politike, ne glede na to, za katero področje gre. In zaradi tega se tudi sprašujemo, ali sploh potrebujemo neko skupno zunanjo politiko in sem evropejc, to nameravam tudi ostati, vendar se resno sprašujem, kakšen je pomen vsega tega in kakšna je koristnost Evrope, take kot je sedaj in njenih institucij. Thank you, Sherman. Uh, I... Hvala lepa. Sam sem se tudi pogosto ukvarjal eh, z enakimi vprašanji pred leti, ko sem deloval na tem področju. Želim pa veliko uspeha kolegici Manesku. Moram reči, da morda prvo vprašanje v tem primeru ni, kaj je optimalna rešitev, temveč kaj je bolje storiti v tem primeru. In mislim, da je to, kar predlaga poročevalka vsekakor bolje kot nasprotna možnost. In da ne smemo uh, prepustiti možnosti, da delujemo z neke vrste instrumentom na situacijo v tem območju, da ne dovolimo tega drugim. Ne glede na to, kakšna so naša načela in mnogi kolegi in kolegice so to že omenili, res uh, si želim, da bi bili vsaj enako pragmatični, kot so bili v nekih drugih primerjih. Beseda ima zdaj Tolvo Klar. Uh, Hvala lepa, sam sem vodja oddelka za Srednjo Azijo pri EAS in ne bi rad sedaj ponavljal vse to, kar je bilo že povedanega kar je povedala že sama poročevalka ali pa posebni predstavnik za to območje. Želim le preprosto povdariti nekaj točk, ki se nanašajo na to, kar je ob koncu leta povedala visoka predstavnica gospa Mogherini v dopisu, ki vam ga je poslala. Tam je ponovila zaveze, ki jih je prevzela že njena predhodnica in ki imajo praviti z ustreznim informiranjem tega parlamenta o izvajanju človekovih pravic v državah, s katerimi sklepamo sporazume. In tu gre tudi za druge odprte teme in za odbore v parlamentu, ki bi treba poročati o njih. To pa vključuje tudi poročanje o človekovih pravicah v Turkmenistanu. In jasno je, da vodimo tudi dialog v zvezi s civilno družbo in eh, tudi letno poročilo o človekovih pravicah vsebuje del, ki se nanaša na to področje vendar pa bi radi v tej luči imeli tudi močnejši dialog z Evropskim parlamentom, še zlasti, kadar gre za oblikovanje prihodne strategije delovanja. Zato eh, se mi zdi, da je zelo koristno, da, je potekal, da bo potekal tudi obisk 19. in 20. maja tudi predstavnikov tega odbora v Ažgabadu in to bo zelo pomembno to sicer ni javni dokument, mislim to strategijo, vendar eh, številni poslanci in poslanke lahko sodelujejo pri njenem oblikovanju v skladu z zahtevami in pogoji zaupnosti. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju ni sam sebi namen niti končni cilj, temveč je le eno od orodij za spremljanje situacije človekovi pravic oziroma orodje za doseganje ciljev, ki si želimo doseči več demokracije, spoštovanje človekovih pravic. In mislim, da več lahko vedno dosežemo s stalnim in trajnim dialogom s to državo. To pa velja tudi za ulogo tega parlamenta pri tem. Uh, Godate, kolegi. Lavakar. Um. Pozdravljene kolegice in kolegi. Sem predsednica delegacije Evropskega parlamenta za odnose s Srednjo Azijo in lahko rečem, da smo šele v zadnjem času imeli uradno delegacijo Turkmenistana, Na obisku prišli so na obisk, da bi se pogovorili z nami, poslankami in poslanci Evropskega parlamenta. Ena od poglavitnih tem so bile seveda človekove pravice. V naših razpravah eh, s kolegi iz Medžisa smo govorili o instrumentu, ki je pri tem na voljo, torej o sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki pa še ni ratificiran. In eh, v septembru smo tudi mi obiskali njih v zvezi s tem in si ogledali primere dobre prakse. Seveda ne bi rada ponavljala vsega, kar smo že slišali danes tukaj, o tem, da bi treba ta sporazum čim prej ratificirati. Razumem pa tudi pomisleke in zaskrbljenost nekaterih, ki so spregovorili. Vprašati se moramo, kaj lahko storimo, da bi spodbudili spremembe v kontekstu ratifikacije. Vendar ne gre samo za kritiziranje. Zato bi rada pozvala kolegice in kolege naj podprejo poročilo v smislu čim prejšnje ratifikacije tega sporazuma, ker se res že predolgo čaka na to. Evropska unija mora biti prisotna v celotni regiji, v Srednji Aziji, ne le v Turkmenistanu. Ni pa dovolj da samo žugamo s prstom in kritiziramo, ne da bi karkoli storili. Če hočemo pokazati, da smo bolj izkušeni, modrejši in močnejši, potem moramo tako tudi delovati in sicer delovati z lastnim zgledom, pokazati, kako deluje funkcionalna družba, ki spoštuje pravice svojih državljanov. Mislim, da bi v tem smislu morali ta sporazum čimprej ratificirati, to poročilo pa je odlično in eh, hvala poročevalki za to zelo dobro podano sporočilo. Eh, ja hvala lepa. Res da je, da smo že leta 2011 eh, pogojno se dogovorili glede preložitve, tudi zaradi, iz, eh, zaradi tega, ker se je prav na podlaga iztekla. Sicer bi bil ta sporazum že podpisan leta 2008, pa ga nismo potem eh, predložili plenarnemu zasedanju. Želeli smo poskrbeti, da bo dialog o človekovih pravicah tekel tako, da bo sta v njem doležena tako civilna družba in druge organizacije. In potem smo decembra dobili prejeto, prejeli pismo gospe Mogherini. Prosim poročevalko, da nam pomaga oceniti, ali je to poročilo prineslo tudi to določeno um, potrditev. In tudi gospoda Klarka bom držal za besedo, kajti načrtovali smo, da bomo drugič poročali o tem poročilu 22. maja, to je en teden po potovanju eh, odbora Drua v Turkmenistanu, v Turkmenistan. Tako da morda bomo lahko že eh, vključili tudi njihovo videnje eh, po tej misiji in s tem bomo potem lahko mi na tej podlagi nadaljevali z to razpravo tudi na podlagi drugih dejstev, ko bodo torej ti kolegi se že vrnili, pa tudi, ko bomo dobili tudi ustrezne informacije od um, službe za zunanje delovanje. Tako da potem lahko na tej podlagi prepravimo vse za plenarno zasedanje. Tudi gospod Preda je omenjal uh, dialog človekovih pravic in jaz mislim, da mu moramo vsekakor biti sposobni potrditi, da bomo lahko zagotovili, da bo ta dialog bolje potekal, uh, kot je bilo. Skratka, gospa poročevalka, morda lahko poveste, ali bomo to lahko z večjo gotovostjo trdili maja po končanem obisku delegacije. Izvolite, gospod Manesku. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala tudi vsem kolegicam in kolegom, ki so izrazili tako podporo kot zaskrbljenost v zvezi z dejansko situacijo v Turkmenistanu in zvezi s tem sporazumom. Prepričana sem, da bomo lahko konstruktivni po 16 letih odlašanja in prelaganja brez bistvenih sprememb na področju človekovih pravic, pa vendarle moramo priznati vse to, da imamo vse partnerja za dialog, ki je videti bolj naklonjen sodelovanju z nami in bolj odprt. To je nekaj, kar moramo upoštevati in to tudi spodbujati kot pozitiven znak toliko, da jih spodbudimo, da nadaljujejo z reformami, ter jih pri tem podpremo in jim pomagamo. E, spraševali ste, gospod predsednik, ali je bilo pismo gospe zunanje predstavnice ustrezno. Da, res je bilo tako, kot smo si ga želeli, kar smo od njega dejansko pričakovali. In jasno je, da je tukaj treba sodelovati s komisijo v tem dolgotrajnem procesu in mislim, da moramo izkoristiti ta instrument, ki ga imamo in se angažirati skupaj s komisijo za njegovo izvajanje. 17. Eh, maja bomo imeli dialog o človekovih pravicah skupaj s komisijo in prepričana sem, da da lahko od komisije tudi zahtevamo, da nam pošlje rezultate tega dialoga in da nas proti obvešča o napredku leteh, da bomo vedeli, kakšen je napredek pri pogajanjih s Turkmenistanom. Vsi smo zaskrbljeni zaradi človekovih pravic in Prav tako nas skrbi tudi seznam izpuščenih zapornikov, ki smo ga sicer prejeli od organov oblasti, vendar je to le dokaz več, da moramo še nadalje pritiskati, da moramo biti bolj angažirani, da moramo zahtevati, da ukrepajo hitreje in bolje in več. Ker to ne pomeni, da moramo sedaj, zato ker smo se navadili, da zadeve potekajo počasi, pozabiti na to in ne moremo pa niti zahtevati takoj jutri in pojutrišnjem spremembu v smislu briljantne demokracije. Moramo jim pa pomagati, da bodo lažje postali demokratična družba. Mislim, da je to v skladu s političnim angažmajem Evropske unije in mislim, da s tem, ko ustrajamo eh, na tem sporazumu, vzpostavljamo tudi njihovo obveznost, da ustrajajo na dialogu z nami ter da spoštujejo zavezujoče določbe tega sporazuma. To je zelo pomembno. Mi moramo ustrajati na teh eh, zahtevah, ki izhajajo iz sporazuma in jim pomagati z našim znanjem in izkušnjami. Treba je izpopolniti koledar sestankov, dialogov na najvišji ravni, to sedaj imamo in tega prej ni bilo in to moramo tudi upoštevati kot koristno orodje za nas. Številni kolegi eh, so se spraševali, kaj bo okrepljeno s tem sporazumom. Mislim, da je dobro že to, da bomo prisotni, da bomo tam in da bomo lahko nudili vodenje eh, pomoč pri izvajanju določenih sprememb in tudi osnutek rezolucije, ki spremlja ta sporazum o partnerstvu in sodelovanju, tudi jasno govori o razvoju, o demokratizaciji te države in to je tudi bistven razlog za to rezolucijo, ne le o ratifikaciji, temveč tudi o tem, da eh, jasno navedemo naše cilje, naše pričakovanja, in tudi našo podporo organom oblasti v Turkmenistanu za nadaljne izvajanje reform. Menim, da to je nekaj, kar moramo podati kot eh, sporočilo in eh, da moramo biti ustrajni pri našem eh, prizadevanju za izboljšanje človekovih pravice, pa kar tja v en dan prelagati zadeve, kot smo to počeli doslej. Torej, naslednjič se bomo naprej pogovarjali o tem. 23. bo to. Uh, rok za predlog sprememb je 18. april. Se strinjate s tem? Hvala lepa. Sedaj pa smo pri vprašanju svežna o Evropski meni in obaljni straži. Hvala, gospod predsedujoči. Dragi počuvalci v senci, v imenu kolega Javiera Narta, ki je poročevalec, se moram najprej upravičiti za njegovo odsotnost in tukaj gre za eh, mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in sveta o evropski meni in obaljni straži. Tu gre tudi za delovanje Frontexa in je to v bistvu prvi korak v popolnoma celovitem sodelovanju, delovanju celovite agencije Evropske unije za Evropsko mejno in obaljno stražo kar je seveda plod delovanja eh, Frontexa in ta predlog smo podali v smeri pripravljenosti na izzive, ki nas čakajo na naših eh, zunanjih mejah. Potrebujemo pa jasno zavezo držav članic tudi v praksi. V kratki obrazložitvi je povedano, da v redu potrebuje dodatne spremembe, glede koncepta delitve obremenitev med državami članicami in med eh, različnimi službami. V tej luči gledamo tudi na službo za obalne in mejne straže. Tu so obstoječa določila še vedno precej nejasna. Eh, treba bo poskrbeti tudi za boljši pretok informacij in boljše sodelovanje z državami na zunanjih mejah Evropske unije. Tukaj gre tudi za potrebna pojasnila v zvezi z vlogo Evropskega parlamenta pri spremljanju dela agencije eh, in pri tem je treba razmišljati tudi o celovitem izvajanju uredbe na vseh področjih. Končal pa se kolega poročevalec upravičuje tudi zato ker je imel zelo malo časa za pripravo na postopek v prvem branju, glede na to, da je bilo treba s to temo pohiteti v zvezi z nastalo situacijo z begunci. In ravno zaradi tega so nastali tudi kratki roki za pripravo mnenja in tudi predlogo spremembu v njegovem imenu in tudi v svojem. Se vam zahvaljujem in upam, da boste podali svoje vprašanja in predloge sprememb. Najlepša hvala, imamo le še malo časa. E, mislim, da bo to ostalo v glavnem za majsko zasedanje, ker, če se ne motim, imamo na dnevnem redu še nekaj drugih pomembnih točk. In menim, da bi lahko oblikovali predloge sprememb. Naš predlog je, da bi dali rok za predložitev predlogov sprememb 14. aprila, da bi lahko imeli še izredni sestanek 20. maja in potem bi v Libe glasovali 24. maja. To mislim, da bi bilo bolje, kot smo predvidevali prej. In to je torej moj predlog. Tako bomo lahko imeli tudi kratko izmenjavo mnen, preden se lotimo glasovanja 12. maja. Kdo bi se rad oglasil, gospod Stevin? Najlepša hvala, gospod predsednik, ker ste mi dali besedo. Naj povem, da podpiram ta predlog Evropske komisije za vzpostavitev Evropske mejne straže. To bi lahko zagotovilo učinkovitejšo zaščito naših zunanjih meja in pomembno je, da tudi poskrbimo za zaščito naših državljanov, ki stanujejo in živijo ob zunanjih mejah. Kot kaže, se zaenkrat ne znamo še uspešno odzivati na tokove priseljencev, vse ne na takšne, kot smo jih videli letos na naših zunanjih mejah. Zato moramo hitro delovati in tudi podpreti nov predlog. Sem zato, da imamo kratek postopek in tudi kratke roke, ki ste jih podali za pripravo naših predlogov sprememb. Glede pristojnosti drugih odborov sem tudi vesel, da se povdarja tesnejše sodelovanje agencije tudi s tretjimi državami, tako da bo možno izmenjevati in pošiljati uradnike za zvezo v tretje države. In uh, s tem mislim, da je jasno, da je bilo zelo koristno za vse nas, da si lahko izmenjujemo izkušnje in uh, pomembno je, da uh, imamo tudi boljši pretok, ne le informacij, temveč tudi sodelovanja, kadar gre za vračanje beguncev, naprimer. In mislim, da bo vse to omogočeno s tem novim predlogom. Drage kolegice in kolegi, močno me veseli sodelovanje s poročevalcem in sporočevalci v senci. Hvala za pozornost. Najlepša hvala, gospoda Strevičius. Lahko izpostavim, da je dobro sodelovanje s, s poročevalcem v senci ključni kaj ti nimamo vmes nobenih sestankov, tako da upam, da bo se uspeli eh, vse odprte zadeve rešiti že pred 12. majem, tako da ne bomo potem tukaj zašli v kakšne težave. Gospod Picula. Hvala, predsedniče. Također bi... Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam se želim zahvaliti eh, namestniku poročevalca za to zelo strnjeno mnenje, ki ga je podal in s katerim se večinoma strinjam. Vendar sem prepričan, da bi parlament v nekaterih vidikih moral tudi jasneje povedati svoje mnenje, izraziti svojo podporo in prevzeti odgovornost za to početje ker če govorimo o porabi skupnih eh, virov in o odgovornosti agencije, mislim, da bi se lahko zgodilo vse enako, kot se je že prej v predhodnih primerih, ko je šlo za eh, sodelovanje na področju uravnavanja pretoka beguncov. Eno so besede, drugo pa dejanja. Namreč eh, menim, da moramo poskrbeti tudi za dejansko podporo, ne le za načelno podporo projektu in ne smemo se kar tako strinjati z nejasnimi definicijami, ki izhaja tudi eh, iz tega dokumenta, kjer odgovornosti agencije niso jasno opredeljene. Potem je tu še vprašanje zaposlovanja uradnikov, ki bodo tam delovali, potem odkud se bodo našla sredstva in od tod lahko črpajo. Uh, zamisli tisti, ki so proti temu predlogu. Potem je tu še vprašanje odgovornosti v primerih kršitve človekovih pravic. In eh, ne na zadnje, želim podariti tudi nekaj, česar nismo dorekli, je pa to zelo pomembno za nekaj držav članic. Govorim namreč o tem, kako opredeljujemo prostor, katerega meje želimo. Eh, zaščititi. Namreč v tretjem odstavku 12. člena se govori o tem, da bi upoštevali eh, možne posledice na eh, ohranjanje šengenskega prostora. Potem je pa tu še omenjeno, da bi v primeru ogrožanja šengenskega prostora komisija lahko sprejemala odločitve, ki jih bo agencija izvajala v smislu zaščite tega prostora. Menim, da nisem osamljen, če govorim o tem, da mora nov način upravljanja z mejami enakomerno služiti vsem državam, članicam in ne le eh, zaščiti šengenskega prostora. V nasprotnem primeru se bodo ponovile vse slabosti, ki jih že poznamo in s katerimi prav gotovo nismo zadovoljni. Hvala.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 stop in zato, da je pokazal, eh, da je pripravljen mi posvetiti več časa, ko sem zanj prosila, kajti želela sem celoti vedeti, kakšne so posledice te uredbe. Moja politična skupina ima seveda svoje stolišče glede Frontexa, veste, da smo proti, ampak na kljub tem zadržkom eh, in pomislekom bom osebno storila vse, da bi prispevala k temu, da bi našli neke skupne rešitve v tem predlogu. Glede na resne in občutljive zadeve, ki se omenjajo v uredbi, zato da bi se ognili različnim političnim pristopom, po mojem mnenju moramo dejansko resnično razumeti, kaj piše v mednarodnih konvencijah. To je pravzaprav minimalen ukvir, v katerem lahko kaj počnemo, kaj ti težka situacija z zaprtimi mejami in z dogovorom med EU in Turčijo, ki krši mednarodno pravo in uh, zaradi razlik v mnenju med različnimi državami članicami Evropske unije in zaradi vprašanja vračanja beguncev, naprimer v Turčijo in skrbi, ki so s tem povezane. Uh, potem imamo tukaj še uporabo silo in nasilja. Vse to nam jasno kaže, da se s tem pravzaprav ne rešuje problem, ki je nastal, temveč bo vse skupaj le še eskaliralo s časoma in posledično imamo določeno odgovornost za to, kako se bo to izvajalo v prihodnje. Torej, samo štiri ali pet vprašanj bi imela. Uh, in mislim, da se moramo na njo sredocočiti v naših predlogih spremembe. Namreč dejan, um, dejavna udeležba in nadzor Evropskega parlamenta nad to agencijo. Vsekakor moramo poskrbeti, da bomo to zaščitili, da bomo poskrbeli za nadzor Evropskega parlamenta. Potem tudi celoten spekter operacij, ki jih lahko ta agencija izvaja. Poskrbeti moramo, da to ne bo v nasprotju s katerokoli od pogodb. Osredotočiti se moramo tudi na dejstvo, da je treba zagotoviti popolno preglednost in sorazmernost sredstev financiranja in sem proti temu, da bi agencija izvajala programe, kot so eh, obzorje 2020, ki že tako ali tako ima precejšen eh, proračun. In mislim, da treba eh, posvetiti posebno pozornost vprašanjem, ki so povezane s nacionalno suverenostjo in neodvisnostjo držav članic še zlasti pa me skrbi, da pri tako pomembni uredbi nimamo jasnega opisa, gospe in gospodje, katere so meje, ki jih Evropska unija že dojema kot zonanje meje. In hvala lepa za vse delo, ki ste ga uložili. Hvala k porčovcu. Hvala, sedaj ima naslednje besede gospod Valero. Tak se mi kem. Eh, eh, <clears throat> Najlepša hvala. Skratka, zelo vesela sem, da imamo sedaj nekaj dni časa, da lahko predla, predložimo predloge sprememb. Eh, kajti zdaj je že precej pozno in vsekakor je ta zadeva zelo težavna. Zahvalila pa bi se poročevalcu za to, kar je tu predstavil moj problem izhaja iz besedila uredbe. Če si preberemo obrazložitev, potem to sploh ni v soglasju s tem, kar je zapisano v denskih členih. Naprimer, ko govorimo o namenu, če si pogledamo proračun, potem pravzaprav stvar ne sme biti veliko draže, kot je bila v preteklosti, ampak potem pa se sklicuje na številne številna življenja, ki bi jih bilo mogoče rešiti, torej reševanje človeških življenj, ampak pri namenu pa piše samo, da je treba učinkovito upravljati migracijo. Tam sploh nič piš, ne piše o človeških življenjih. Skratka, tukaj je treba zagotoviti, da bodo stvari dosledne, zato bom tudi predložila predloge sprememb, eh, tako da bomo tudi med nameni omenjali uh, reševanje človeških življenj. Ne le, zato, ne le pa, da govorimo samo, da bi ljudje držali stran od Evropske unije. Potem imamo še druga mesta, kjer eh, obstajajo nesoglasja z različnimi členi. Naprimer, na enem mestu je zapisano, da, da razlog, zakaj lahko ali želi neka država uh, Eh, vrniti nekega begunca, da lahko ta razlog postavljamo vprašanj. Ampak vsekakor je treba vedeti, kako se z različnimi temeljnimi pravicami in človekovimi pravicami ravna v različnih državah. Skratka, ni mogoče, da bi to posem postili ob strani. V državi oziroma besedilu piše, da bi moral urad tudi poskrbeti, da se določene temeljne pravice eh, spoštujejo. Torej, obstaja določena nesoglasja in protislovja, ki jih je treba odpraviti. Potem je kolega rekel, da to, kar počnemo, mora biti v skladu s pravno, držav, s pravno državo in da se treba držati tudi mednarodnega prava. Potem se mi zdi pravzaprav nenavadno, da ima generalni direktor zelo močno vlogo. On ali ona bo imel zelo velika pooblastila, močna pooblastila. Pravzaprav bo lahko proti želji držav članic sprejemal določene ukrepe. In to vsekakor lahko postavimo pod vprašanje generalni direktor ali generalna direktorica bi moral vsaj se obrniti na um, predsedstvo ali pa na izvršni odbor, ne pa da kar sam ukrepa proti volji držav članic. Skratka, veliko predlogov sprememb bomo imeli in številni od teh predlogov se bodo navezovali na reševanje človeških življenj. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kapiti Dejos. Najlepša hvala. Skratka, dejstvo je, da ti množični nenadzorovani tokovi migrantov in beguncev iz Turčije v Grčijo obstajajo in Turčija ni storila ničesar, da bi to ustavila. To pa pomeni, da bomo morali mi torej sprejemati odločitve, ki po mojem mnenju pravzaprav sploh ne bodo rešile problema. Gre za to, kot če bi vzeli aspirin, zato da bi ozdravili resno okužbo, za katero bi bili potrebni antibiotiki, če dovolite to primerjavo. Evropska unija ne more braniti mej vseh držav članic. Države članice so tiste, ki morajo biti odgovorne in pristojne za to, da bodo nadzorovale varnost znotraj lastnih meja. In če govorimo o zunanjih mejah Evropske unije, potem imajo države članice, ki imajo tako mejo, potem če toliko večjo odgovornost. Če ima država članica torej mejo, ki predstavlja tudi zonanjo mejo Evropske unije in potrebuje določeno pomoč, potem mora Evropska unija zagotoviti specifično, konkretno pomoč. Vloga Evropske unije mora biti torej taka, da dopolnjuje um, uh, torej to, kar država članica počne in da ji pomaga. Nima smisla, da imamo dodatno neočinkovito agencijo, ki bo samo občasno ukrepala za to, da bi zaščitila zunanje meje. Frontex bi dejansko moral nas spodbuditi v razmišljanju o tem, kaj počnemo. Nikakor ne zagotavlja, da bomo imeli varne zunanje meje. To, kar potrebujemo, je, da bomo lahko ustavili oziroma odvrnili ljudi, te ljudi od tega, da prihajajo k nam. In to je tisto, kar moramo razrešiti. Ampak, kot sem že rekel, tega ne moremo doseči eh, z ukrepanjem Evropske unije, prav tako pa tega ne moremo doseči z Evropsko mejno in obaljno stražo. Ta pa bi naj bila torej glavno poslanstvo te agencije. 18. člen uredbe govori o skupni mejni straži, ki naj bi se ustanovila in da bi naj ta potem ukrepala potem, ko komisija tako sklene. Če tudi zadevna država članica pri tem ne sodeluje. To vsekako ne bo prineslo želenih učinkov, kajti ti mejni uradniki, mejna policija, kot sem že rekel, ne bodo mogli preprečiti nezakonitega vstopa tretjih državljanov to bi naj bila agencija, ki naj bi odvračala. Ampak nikar ne bodite presenečeni. Frontex zaenkrat ni uspel preprečiti nezakonitega prihajanja beguncev in uh, migrantov iz Turčije v Grčijo. In posledično tudi pri tej nalogi ta agencija ne bo uspešna. Ta agencija, ki želimo spostaviti za mejno in obaljno stražo, nikakor ne bo delovala. Ne morete rešiti težav tako, da oblikujete fantastične zamisli in iluzije. Biti morate objektivni pri analizi problema, potem pa morate se odločiti glede na to, kar je izvedljivo, kakšna metoda je uresničljiva. To je resničen problem in veliko predlogov sprememb sem že oblikoval. To uh, poročilo bom tesno spremljal, tako da se bom seveda prihodnje znova oglasil na to temo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod poročevalec, gospod Ostevičius, izvolite. Gospod predsedujoči, ta izmenjava mnen, ki smo prav kar slišali, je zelo korisna. Storil bom vse, kot lahko veste, da bi vse te vidike predal tudi uh, poročevalcu Severnardu. V preostalem času, ki pa ga ni veliko, torej le še tri dni, imamo na voljo, bo seveda prišlo še veliko več predlogov sprememb. Uh, bilo, pri, pričakujem tudi še več učinkovite izmenjave, tako da upam, da bo vse skupaj služilo temu, da bi našli optimalno rešitev oziroma da bi čim bolj optimalno lahko oblikovali to besedilo, ki bi ga potem lahko potrdili v našem odboru. Hvala lepa. Hvala, torej s tem se strinjam. Bi želel kdo še omeniti kaj po točko razno? Očitno ne. Potem vam želim res prijeten večer. Se vidimo jutri.